Luci za to razpravo. Razprava je konec in sedaj bomo glasovali. And the next item is the vote. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o sedmih resolucijah o Zimbabveju. Glasovali bomo o skupnem predlogu resolucije, ki ga je predložilo sedem političnih skupin. Predlog spremembe ena. Kdo je za? proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe ena, prosim. Open the vote. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna navedba 6. Mislim, da želi gospod Gomez podati ustni predlog spremembe. Izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Predlagam, da zamenjamo naslednje besedilo. Namreč, ko omenjamo afriško listino človekovih pravic in pravic ljudstva, tam je zapisano, da je Zimbabve član te listine potem bi morali zapisati na mesto tega, da je Zimbabve to ratificiral. Ima kdo kaj proti? Ne. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Glasujemo o celotnem osnovku resolucije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Sedaj bomo glasovali o predlogih resolucije o Venezueli. Glasujemo o skupnem osnutku resolucije in sicer poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog resolucije o Severni Koreji, najprej drugi odstavek, glasovanje po delih, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, ločeno glasovanje, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Skupni osnutek resolucije, kako je bila spremenjena, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. I have a number of announcements I have received. Imam številna sporočila od skupine EPP, sem dobila zahtevo, da imenujemo gospod Elizabeth kot članico odbora za pravice žensk in enakost spolo. Ne, potem je to potrjeno.